za nezakoniti. E, iskreno se zahvaljujem vsem kolegom za podporo in seveda tudi za njihove prispevke, tudi ko so izrazili nesoglasje. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali razpravo. Glasovali bomo jutri. E, drage kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Matju o enotnem postopku za pridobitev Eh, dovoljenja za bivanje in delo v eh, državi članici. Najprej seveda dobi besedo poročevalka za štiri minute. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, kot veste, že deset let poskuša Evropska unija ustvariti zakonodajni instrument za gospodarsko priseljevanje. E, torej, komisija e, je želela sektorski pristop in ne globalni pristop. E, dejstvo je, da je potrebna skupna politika za zakonito preseljevanje, zlasti seveda za gospodarsko preseljevanje. E, kar pa zadeva nezakonito priseljevanje, nadzor meda, vize, Te stvari smo uredili, sedaj se pa moramo lotiti gospodarskega priseljevanja, kajti Evropska unija se sooča številnimi eh, izzivi na tem področju. Eh, tu gre seveda za izzive, kot so eh, demografske težave, staranje evropskega prebivalstva in eh, to vse velja za celotno Evropo. In težko je pravzaprav seveda delati napovedi za delovna mesta v prihodnosti. In eh, tu pričakujemo pravzaprav veliko pomankanje delovne sile. In mi potrebujemo seveda ustrezen eh, odgovor na vsa ta vprašanja v Evropi. In treba je seveda tudi razmisliti, kako je z ekonomskim preseljevanjem. In mi moramo seveda tudi zagotoviti nek evropski pristop za urejanje eh, ekonomskega, eh, zakonitega preseljevanja. In seveda potrebujemo ustrezno. Eh, Eh, ureditev sprejema v posameznih državah in še vedno države članice pravzaprav same določajo, koliko priseljencev želijo na svojem ozemlji. E, torej, naše vlade morajo pač urediti eh, zakonito priseljevanje na različne načine. Nekateri imajo kvote, drugi imajo bilateralne. Eh, Eh, dogovore in podobno, vendar vsi ti instrumenti so se izkazali za neuspešne eh, in eh, niso bili primerni za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Torej, mi potrebujemo načine, da zagotovimo zakonito priseljevanje, da tudi s tem za, uh, ustavimo nezakonito priseljevanje. Torej, komisija je predlagala nekaj ukrep. Kaj bo torej prinesla nova direktiva uh, na področju ekonomskega priseljevanja? Za razliko od direktive o modrem kartonu, tu ne govorimo o uh, pogojih uh, za uh, vstop iz držav. Uh, Eh, iz tretjih držav, temveč tu govorimo sedaj o samem postopku eh, za pridobitev dovoljenja za delo in prebivanje in gre torej za eh, spet samo eno področje, ki se oreja. Nimamo evropskega instrumenta in tu želimo pravzaprav zagotoviti, da bodo eh, priseljeni delavci imeli iste pogoje kot tudi domači delavci, naprimer eh, dostop do storitev, socialno varstvo, izobraževanje in tako naprej. Torej in eh, tu tem osebam seveda želimo zagotoviti tudi zaščito pred izkoriščanjem in eh, s tem se bomo lahko tudi borili proti nelojalni konkurenci, ki škoduje evropejcem. In Dejstvo je, da če vsega tega nimamo, eh, prihaja do zaposlovanja nekvalificirane delovne sile. Eh, tu s to direktivo pa bo olajšano priseljevanje zaradi dela. Tu bodo postopki hitrejši, Eh, standardizirani in eh, priseljenci in tudi nacionalne uprave bodo imele koristi in lažje bodo upravljale legalno priseljevanje. Eh, seveda je treba tudi pokazati določeno odgovornost. Lisbonska pogodba nam uh, Eh, tudi zastavlja nove naloge. Pred nami so torej veliki izzivi, naprimer upravljanje priseljevanja v Evropo in eh, mi moramo pravzaprav to upravljati tako, da bomo imeli vsi korist od tega. Hvala lepa. Hvala lepa za komisijo, komisarka Malmström. Prosim. Hvala lepa. Naj se zahvalim eh, gospe Matiju in gospodu Cerkasu obema poročevalcema in obema odboroma, kot tudi belgijskemu predsedstvu za opravljeno delo. Tako kot se zavedate, gospa poročevalka, komisija je pripravila to, poro, to sporočilo že leta 2007 in namen je bil in je še vedno, da ponostavimo postopke za to, da vnesemo eno dovoljenje za prosilce za delo in za to, da lahko zakonito živijo v državi Evropske unije. S tem predlogom se ne lotimo pogojev za sprejem, za izdajo nekega dovoljenja. To, ti pogoji so v pristojnosti držav članic, kot tudi odločitev o količini sprejetih priseljencev to, ta predlog je eden od temeljnih kamnov, kar zadeva migracijsko politiko, politiko priseljevanja Evropske unije. To, to je na področju soodločanja med svetom in Evropskim parlamentom. E, vsekakor Evropski parlament ceni prispeve, ki ga lahko e, državljani tretjih držav dajo našim gospodarstvom in e, zaradi tega smo pripravljeni se uskladiti okrog ustrezen zakonodaje. To je zapleten predlog in seveda moramo upoštevati gospodarsko, socialno in zaposlitveno zeleno plat. Številni predlogi sprememb, ki so bili sprejeti v dveh odborih, komisija lahko podpre pod pogojem, da okrepimo postopkovne vidike, bodi si kar zadeva priseljence, kot tudi delodajalce. Dejansko namen je to, da poenostavimo eh, postopek in da okrepimo enakovredni tretma, naprimer eh, načelo si o razmernih pristojbin, eh, tudi kar zadeva potem tudi uveljavljanje dajatev. Po drugi strani imamo tudi eh, vidik pokojnina in to seveda uh, in ta vidik je veliko bolj restriktiven, kaj zadeva, kar zadeva predlog komisije. Zadovoljna sem, da ugotavljam, da tako predsedstvo kot parlament sta si bistveno prizadevali za to, da bi zbližali svoje stališče. Belgijsko predsedstvo si je prizadevalo, da bi eh, države članice se približali vašim stališčem in vem, da parlament je upošteval celo vrsto za eh, skrbi, ki jih je izrazil svet. Kompromis, ki ga skušamo vsi doseči mora spoštovati določene pogoje, kriterije, kot naprimer namen, da zaščitimo priseljene delavce in da zaščitimo tudi socialne gospodarske pravice na podlagi enakopravnega ravnanja od prvega dne zaposlitve državljanov iz tretjih držav. Pomembno je tudi, da zravnamo pogoje za naše in za tuje delavce in potem pomembno je tudi, da pokažemo državam partnericam, da smo pripravljeni poskrbeti za enakopravno ravnanje ravnanje z ljudmi, ki, eh, ki eh, zakonito bivajo in delajo v naših državah. Eh, kar zadeva določene vidike, ki zadevajo enakovredne pravice, predvsem tudi kar zadeva proračunske vidike, temu se moramo še posvetiti in upam torej, da bomo spoštovali vse obveznosti, ki so bile sprejete, pa čeprav morda ne ravno na idealni način, ampak kot je povedala gospa Matiju, to je kompromis, je dober kompromis in pomeni pomemben korak naprej na področju zakonitega priseljevanja sodelovanja in bo izredno pomembno za delavce Evropske unije. Torej dovolite, da izrazim svoje upanje, da bomo uspeli doseči sporazum v zvezi s tem predlogom čim prej in naj se še enkrat zahvalim poročevalki in poročevalcu v senci za upravljeno delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Za odbor za zaposlovanje in socialne zadeve bo sedaj govoril gospod Cerkas. Štiri minute imate, prosim señora comisaria señora mathieu gospa komisarka kolegice in kolegi dober večer priseljevanje v evropi je nedvomno politični gospodarski in socialni pojav eh, prednostnega pomena. In velike razsežnosti je tudi velika priložnost pod pogojem, da, eh, da ga obvladujemo na inteligenten način, kajti drugače se spremeni v problem, v problem tudi za kogar prihaja k nam, ker, ga, ker ne ravnamo z njim pravično, ampak tudi problem za eh, na tukajšnje delavce, ker eh, vidijo svojo službo ogroženo. z delitvijo trga dela in z prihodom delavcev, ki stanejo manj, se eh, ogrozi njihov položaj tudi na socialni ravni. Torej, enakopravno ravnanje je ključnega pomena za gospodarsko priseljevanje, ki naj bo razumno in pravično. Svet je to že povedal v Tampereju pred 11 leti, komisija je to ponovila pred 5 leti v zeleni knjigi, jutri se bo moral parlament izraziti v zvezi s tem predlogom, kar zadeva zakonodajno pobudo. Zakon zakonodajni akt. Torej, ne gre samo za birokratsko direktivo, ampak gre za direktivo, ki zadeva dolžnosti in pravice in ki mora zadevati vse delavce in bi se morala torej razširiti na vse pravice, kar zadeva enakopravno ravnanje in nediskriminiranje. Tudi direktiva ni tista, ki nam je bila najavljena, gospa komisarka, tega ne pravim jaz, niti uh, odbor za zaposlovanje, ampak vsi MVO-ji, ki delujejo na tem področju, vse evropske eh, crkve, vsi vsi sindikati. Ta direktiva je nezadostna, je celo nevarna iz dveh razlogov. Predvsem ker izključuje ravno eh, tiste eh, najbolj ranljive kategorije, ki potrebujejo največ zaščite in jih izključuje, eh, izključuje naprimer napotene delavce. Um, in mi mislimo, da novi sporazumi iz Gata bodo prine, privedli k nam uh, na tisoče novih delavcev iz novih držav brez enakopravnega uh, ravnanja, brez enakopravnega tretmaja. In vi dovoljujete torej državam članicam, da uveljavljajo določene izjeme, kar zadeva enakopravno ravnanje z vsemi delavcemi, delavci na področju pokojninskih pravic, ampak tudi na področju socialnih pravic, ker jim jih jemljemo, recimo kar zadeva naprimer nadomestilo za brezposelnost, izginja vsaka pomoč za poklicno sposabljanje za više šolsko izobraževanje. In torej komisija v svoji študiji o učinku zatrjuje, da želi odpraviti videti eh, razlike v ravnanju, različne vrzeli, ampak v resnici tega ne počenja oziroma to, kar eh, počenja, ni dovolj. Nažalost, eh, jutri eh, desnica in desna sredina bodo, bosta predstavili še dodatne predloge sprememb, ki segajo še dlje od tega, kar je storila komisija, zato da uničimo to, kar je bilo ustvarjeno v odboru za zaposlovanje. Torej, gospa komisarka, gospa Matija, kolegice in kolegi, moramo razviti zelo široko razpravo med nami v zvezi s vsemi temi temami, odprto razpravo, ki naj vključuje MVO, e, sindikate, različne današnje crkve te teme ne moramo obdeljati tako v naglici eh, ob upoštevanju eh, vseh odgovornosti, ki jih nosimo, če bomo jutri potrdili besedilo sveta. Mislim, da večina kolegov mimo političnih razhajanj bi eh, se strinjali okrog potrebe po široki razpravi, zato da pridemo do širokega soglasja, ki naj spoštuje našo, temeljno, eh, našo listino o temeljnih svoboščinah ki eh, naj torej temelji na doktrini različnih mednarodnih organizacij. Tukaj gre za dostojanstvo ljudi, ampak tudi za prihodnost naše celine. In v Evropi je nujno, da vsi delavci brez izjem, eh, ne glede na njihov izvor, če so zakoniti v Evropi, morajo uživati vse pravice brez izjeme, kajti na tak način se bomo borili proti ksenofobiji, rasizmu in za svobodno Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin in najprej za Evropsko ljudsko stranko bo govorila gospa Omen Reuten za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj čestitam gospe Matju, kaj ti je bila sposobna upoštevati to, to vprašanje, ki a, traja že dolga leta. Gospa Malstrom, mislim, da leta 2001 je prišlo do predloga. A, do predloga direktive, kar zadeva eh, pač eh, dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za delo za državljane iz tretjih držav. To je bilo umaknjeno leta 2016, k temu vračamo eh, s to idejo o enotnem postopku za državljane iz tretjih držav, ki želijo priti v Evropsko unijo za delo. Torej bi dovoljenje za bivanje in za delo združili v eno ta predlog je bil podan eh, in jaz popolnoma soglašam z gospodom Serkasom, kaj ti državljani iz tretjih držav, ki bodo imeli eno samo dovoljenje, bodo uživali socialne pravice, ampak te morajo biti enake za vse. Želim se zahvaliti gospodu Serkasu, kaj ti všeč mi je se pogovarjati z njim. Imela sva razpravo v odboru za zaposlovanje in eh, sicer eh, živahno razpravo o področju uporabe. Jaz mislim, da, da poteni delavci ne smejo imeti samo enotnega dovoljenja, ne moremo jih pokrivati samo e, s to direktivo. E, imamo tudi neko dodatno direktivo, imamo ustrezne člene, ki upoštevajo te vidike in e, mislim, da njihove pravice so že v zadostni meri zajete v direktivi o napotitvi delavcev. Moramo si zagotoviti, da državljani iz tretjih držav ne bodo zagotavljali eh, cenejšega delovne sile v primerjavi z našimi državljani. In moramo si zagotoviti, da ne prije do konflikta med eh, temi direktivami. Eh, Vsekakor eh, zaradi tega sem tudi podala ustrezni predlog spremembe. Predlog je bil sprejet. Tukaj govorimo o enakopravnem ravnanju. Dejanko. Ustrezna direktiva tudi ureja ta vidik, kar zadeva pošteno obravnavo. Jaz mislim, da kompromis, ki je bil dosežen, je dober kompromis, kajti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 there is no, no ni bilo tolmačenja očitno tehnične težave bomo nadaljevali bomo nadaljevali eh, spoštovana komisarka gospa Matjo, drage kolegice in kolegi. Res je, da ta direktiva o enotnem dovoljenju eh, predstavlja pomembno eh, direktivo. Slišali smo veliko različnih mnen in dobili smo pravzaprav neko eh, stališče, ki je spremljivo za eh, državljane tretjih držav, ki delajo eh, v Evropske unije. Torej, ta direktiva bi morala biti okvirna direktiva za te delavce in mora biti podlaga za specifične direktive. Samo na ta način bomo lahko Eh, služili tudi cilju Evropske unije. Želimo nam reči skupno eh, politiko priseljevanja, vendar problem je naslednji. Pravna podlaga direktive, ki so nam jo obljubljali, je izginila iz eh, predloga komisije, kaj ti določenih kategorij delavcev ni več v njej. Naprimer sezonskih delavcev, potem delavcev premešenih znotraj podjetja, beguncev in podobno. Se pravi, ta direktiva ne zagotavlja enake obravnave vseh delavcev. In zaradi tega je treba razširiti področje uporabe direktive in sicer na vse kategorije delavcev, zlasti pa na sezonske delavce, kajti sicer ne bi mogli eh, uporabiti načela pravičnosti na eh, trgu dela. Naj vas opozorim tudi na dejstvo, da zakoniti priseljenci tudi eh, koristijo eh, ekonomiji držav, tudi s svojim delom, s svojimi prispevki in zaradi tega morajo tudi priseljenci imeti iste pravice in eh, mi jih moramo tudi enako obravnavati na trgu dela. Jutri bomo glasovali o tej direktivi in mi moramo biti tu enotni in moramo zmagati v tej bitki. Vsi delavci morajo imeti iste pravice in vsi morajo biti vključeni v področje uporabe te direktive. Mi ne moremo dovoliti, da bi imeli trg dela, ki bi funkcioniral z dvema hitrostnima. In um, vsi Eh, dogovori glede eh, naših socialnih standardov bi s tem propadli. Hvala lepa. Sedaj pa za Alde, gospa Intveld, eh, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj začnem z postopkovnim vprašanjem. Ugotavljam za tako pomembno razpravo naši partnerji v pogajanjih, torej svet je odsoten. To je nespremljivo, to ni prvič in jaz opozarjam predsedstvo parlamenta najustrezno piše svetu in naj se pritoži zaradi te odsotnosti. Hvala. Najprej to naj nadaljujem, naj, se, naj čestitem gospe Motje za odlično upravljeno delo v zvezi z zelo zapletenim vprašanjem, zelo občutljivim eh, svežnjam. Moja skupina, skupina Alde, bo prevzela naše svoje odgovornosti in tudi mi eh, želimo priti do eh, sporazuma, kajti zavedamo se, da je zelo pomembno doseči tak sporazum. Sicer tega ne bomo storili z velikim veseljem, kajti tako kot je bilo že povedano strani vseh skupin, skupin v tem parlamentu in strani tudi komisije, ta predlog ne gre tako daleč ali vsaj toliko daleč, kot bi bilo potrebno. Moja skupina se bo držala svojega stališča v zvezi s potrebo po dodatnem dokumentu, kajti če dovolimo državam članicam, da zahtevajo dodatni dokument, potem je vs smislu enotnega dovoljenja pravzaprav razvodenjena. Kako zahtevamo enotni postopek in potem še dodatni dokument? Poleg tega naj naj še povem, da z, v, v korist za, v, za namen, da pridemo do sporazuma, moja skupina ne bo glasovala za vključitev korelacijskih tabel, ampak osebno moram reči, da je to sramotno strani držav članic. Kajti, če države članice imajo namen, da prenesejo direktivo in bodo pregledni v zvezi s tem, potem bi eh, morali si želeti vključiti korelacijske tabele. Ob koncu naj povem, da leta 1999 v Tampereju države članice so uh, dale to veliko izjavo, da si želijo imeti skupno azilno in, uh, prise, in eh, politiko in politiko priseljevanja. Kaj pa imamo danes? Skoraj nič. V bistvu je očitno, da države članice nočijo skupne politike priseljevanja. Hvala. Hvala lepa za zelene. Sedaj gospa Lambert za minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Tudi mi smo zaskrbljeni nad različnimi trgi dela, ki jih imamo v 27 članicah in znotraj posamezne države članice. Ampak naša zaskrbljenost je, kako naj stopimo iz tega v nekaj bolj celostnega in močnejšega. Torej, moramo si zagotoviti, da bo imeli neko skupno bazo, kar zadeva pravice za državljane iz tretjih držav. In predlog eh, komisije se je izboljšal v odboru za zaposlovanje. Ne bi želeli, da se te pravice zmanjšujejo, krčijo in torej bomo podprli v jutrišnjem glasovanju vse, kar gre v to smer. Eh, želimo pozoriti svet, da smo zaskrbljeni, eh, da nas skrbijo posamezniki, posamezniki, ki morajo razviti svojo sposobnost sposobnosti in svojo izobrazbo, morajo se okoristiti z socialno varnostjo in morajo imeti tudi pravico do, do pokojnine. Pa čeprav eh, dejansko, če, če priznavamo, da dejansko njihovo delo podpira naše družbe in naše gospodarstvo. Torej, eh, dejansko tudi naša predanost do krožnega priseljevanja je ključnega pomena. Kar zadeva eh, področju uporabe, to je zapleteno vprašanje, kajti imamo različne dokumentacije, Eh, instrumente, različne dokumente, ki eh, lahko pridejo v konflikt s tem in torej moramo pomisliti, kaj je pravzaprav na tapeti in sicer to, da poskrbimo za pravice vsakega posameznega priseljenca v Evropski uniji. Želimo novega pristopa, zato da zagotovimo, da priseljevanje bo eh, tudi v njihovi službi in torej ne bomo glasovali za to, da vključimo določene vidike. Predsedujoča jo prekinja za konfederalno skupino Evropske združene levice, gospod eh, Jarik. Dve minuti. Gospa predsednica, gospa komisarka, kot eh, je eh, gospod Serkas povedal, Eh, imamo očitno nesoglasje med eh, odboroma za zaposlovanje in eh, svoboščine. Mi bi morali glasovati proti temu besedilu, kaj ti tu naj bi evropsko delo da spravili v konkurenco z delom, ki prihaja izven meja Evropske unije. E, torej, če bodo še vedno o vsem odločale posamezne države, bomo imeli različne e, statuse, e, sezonski delavci, delavci premaščeni znotraj podjetja in tu bomo imeli različne kategorije delavcev v Evropske unije in če to sprejmemo, bomo kršili tudi listino o temeljnih pravicah. In kot je tudi povedala poročevalka, če bomo imeli take različne statuse, Eh, statuse, eh, se bo vršil pritisk na vse in spirala eh, se bo gibala navzdol. In treba je seveda tudi govoriti o pogojih dela. Gospod eh, Serkas je govoril, da eh, zakonitost koristi plačam, socialnemu varstvu, izobraževanju in podobno. Vendar, če ne bomo imeli nekega minimuma, ki bo vsem eh, skupen in za vse enoten, bo prišlo pravzaprav do džungle, do konkurence in mi ne smemo dovoliti dodatne konkurence konkurence eh, med eh, delavci. Enakost med delavci mora biti predmet eh, ene same pozitivno formulirane direktive in mi želimo socialno, humanistično Evropo in zaradi tega moramo zavrniti to direktivo. Hvala lepa. Sedaj pa za Evropo svobode in demokracije, gospa Bizoto, ena minuta onorevoli colleghi Kolegice in kolegi, poročilo, o katerem razpravljamo, vsebuje nedvomno pozitivne vidike, splošna usmeritev gre v smer poenostavljanja postopkov, um, birokratskih uh, korakov za državljane tretjih držav z uh, dovoljenjem za bivanje v državi članici. To, da želim pozori, opozoriti, da danes v Evropi na desetine milijonov državljanov, med katerimi veliko mladih, je brezposednih zaradi pomankljivosti proizvodnega sistema v Evropi. Evropi in zaradi krize, ki ji ni videti konca. Torej, še pred eh, državljani iz tretjih držav, ki bivajo v naših državah, je primerno, da se Evropa angažira za to, da eh, uvede politične, gospodarske, socialne ukrepe, ki ne pomagajo predvsem našim državljanom, da najdejo ali ponovno najdejo zaposlitev. Če bo Evropa ustvarila delovna mesta za svoje državljane, bo ustvarila trdne temelje za sprejemanje migracijskih tokov od zunaj. Torej, eh, moto mora biti, da Evropa mora rasti na svojih nogah, svoj svojimi silami in šele takrat države bodo lahko nudile delo drugim. Hvala lepa, izkoristili ste svoj čas. Sedaj pa za samostojne poslance. Gospod van der Stöp, ena minuta. Duidelijk gemaakt Hvala lepa, predsedujoča. Eh, moja skupina eh, dejansko nasprotuje evropskim politikam, eh, kar zadeva azilno politiko, politiko priseljevanja. Zdaj pa želimo ustvariti še več politike priseljevanja. To se sprejema kot eh, že dokončano dejstvo in eh, države članice bi morali imeti več pristojnosti, več sposobnosti za ravnanje, za obvladovanje tega vprašanja. Tukaj pa imamo več Evrope. Videti je, da če bomo imeli enotni postopek, bo lažje za ljudi, da, bodo, da vstopajo v Evropsko unijo. Eh, samo neka elitni razred daleč od, od pač velikih eh, eh, številk bodo lahko eh, obvladovali to vprašanje. Jaz sem bil izvoljen strani nizozemcev, ne pa strani ljudi, ki iščejo azil in želijo priti v Evropsko unijo. Sedaj pa drugi. Govorniki, najprej gospod Pusotil, dve minuti. Signora, Hvala, predsedujoča. Naj čestitam eh, gospe Matiju za njeno odlično delo, eh, ki je prišlo do zanimivih rezultatov. To je pomemben dokument, tako kot je povedala tudi gospa komisarka. Naj povem, da za EPP. Um, moramo sodelovati na področju zakonitega prisoljevanja in eh, moramo pojasniti, da mi se borimo proti nezakonitemu priseljevanju. Hkrati priznavamo dejstvo, da eh, sredstva, orodja, ki, s katerimi se lahko borimo proti nezakonitimu priseljevanju, je to, da zagotavljamo dobre priložnosti in jasne priložnosti za eh, redne, torej eh, zakonite priseljence, tako kot počenjamo. Želim vas opozoriti, tako kot je povedala gospa Matija, da Lizbonska pogodba nam zagotavlja nove pristojnosti na tem področju in torej tudi nove dožnosti, nove odgovornosti moramo bi pokazati, eh, da smo odgovorni in eh, to moramo storiti tako, da sprejmemo to odgovornost, eh, na podlagi katere naj pridemo do kompromisa s svetom. Sicer pa ne moramo sprejeti določenih usiljevanja strani sveta, recimo kar zadeva naprimer izdajanje določenih dovoljenj. Tukaj imamo naprimer vprašanje enake obravnave. Moramo to spreji, moramo sprejeti, da za to, da pridemo do sporazuma s svetom, ta pogoj ne bo vedno popolnoma identičen. Naj zaključim in povem, da za tiste, ki menijo, da gremo prehitro in da bi morali glasovati proti, moramo imeti v mislih, da ta direktiva bo postavila konec nezakonitemu priseljevanju, ki ne zagotavlja nikakršnega dostojanstva takim delavcem. Hvala lepa, gospod Moraes, tri minute. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, eh, predsednica. Torej, očitno imam več časa. Poskušal bom izrabiti te tri minute. Eh, govorniki pred eh, menoj so že povedali, Eh, kaj je glavni problem za našo politično skupino v tem svežnju. Tu ne gre samo za načelo enakega obravnavanja in podobno, temveč gre tudi za vprašanje nelogičnosti uh, Eh, situacije, v kateri smo danes. Imamo pač predlog o eh, enotni prošnji, ki ga dobivamo po drugih eh, predlogih, naprimer sankcije proti za delodajalcem in podobno. Imamo pač nek svežen, imam, želimo horizontalni pristop, vendar ga nimamo kajti mi smo v situaciji, eh, ko gospa Matijo sicer opravlja dobro delo, vendar sama je rekla, želimo globalni pristop, dobili smo pa sektorskega. In ta sektorski eh, pristop nas eh, skrbi. Kam, kje smo torej danes? Torej, mi smo zaskrbljeni eh, zaradi načela eh, države izvora, imamo tudi težave z kategorijami delavcev v predlogu, naprimer eh, eh, premeščeni delavci, sezonski delavci, eh, potem osebe pod mednarodno zaščito so izključene in mi želimo pravzaprav imeti en sam instrument, če pa oblikujemo tak instrument, ki pa nima dovolj uh, širokega področja uporabe, bomo imeli torej uh, težave zaradi neenakega obravnavanja, zaradi različnih pristopov. Mi seveda cenimo uh, eh, izlasti odbor Libe. Uh, tudi dejstvo, da se pač eh, tega lotevamo sektorsko. Naprimer, bo, dobili bomo eh, direktivo o sezonskih delavcev, vendar mi ne moramo pač eh, reševati problemov tako da ne rečemo resnice in sicer, eh, da smo se stvari lotili na robe. Eh, svet se tega ni hotel lotiti na horizontalni način in sedaj nam je ostalo to. Imeli smo dobre namene, željo po globalnem pristopu, pa tega nimamo. Jutri bomo predlagali določene spremembe v želji, da bomo dejansko imeli eh, eno orodje, ki bo pokrilo eh, celo eh, paleto delavcev, ki prihajajo v Evropsko unijo in eh, eh, mislim, da nisem prekoračil svojega časa. Hvala lepa, gospa Majstner, dve minuti. Hvala lepa, predsednica. Eno leto sem že v parlamentu, ukvarjala sem se z različnimi dosjeji, pa noben ni bil tako težaven kot ta pred nami. Hvala gospe, gospe Matjo, gospodu Serkasu in poročevalcem iz eh, odborov težko je bilo, ker imamo v Evropi sicer zelo visoke ideale, vsi ljudje naj bi bili deležni enake obravnave, to je nekaj, s čemer se vsi strinjamo. Vendar zastavlja se vprašanje, kaj od tega lahko uresničimo. S Lisbonsko pogodbo smo dobili skupno azilno eh, politiko in skupno migracijsko politiko želimo. Eh, skupno eh, politiko priseljevanja potrebujemo tudi zaradi gospodarskih razlogov. Mi potrebujemo priseljevanje in sedaj smo pa v težavah. Kaj torej storiti? Eh, gospa Intvelt je že povedala, da so leta 90 eh, ljudje eh, v Tampera rekli, da želimo razviti nekaj skupnega. Danes smo dobili kompromis, ki nam ni ravno všeč, je pa to kompromis in je to pot, po kateri lahko hodimo. Nekateri pravijo, da potrebujemo več časa za razpravljanje. Tudi meni ni vse všeč. Vsi naj bi imeli dostop do izobraževanja, izpopolnjevanja. To se mi zdi pomembno. In to je pomembno ne samo za eh, te ljudi, temveč tudi za nas, ki potrebujemo te delavce, vendar zastavlja se vprašanje socialne varnosti. V državah članicah imamo različne sisteme in kako bomo lahko uh, ustvarili iste pravice za eh, državljanje tretjih držav, tudi če bi to želeli. In to je težavno. In zato se mi zdijo kompromisi na mizi dobri, podpreti jih moramo, da bomo vsaj nekaj dobili. Hvala lepa, gospa Flotre, ena minuta. Priznati je treba, da je čudno, da začnemo neko direktivo, ki zagotavlja nekako dostop delavcev z izključitvijo, z dolgim seznamom izključenih delavcev. E, torej, potrebujemo zakonito priseljevanje in e, potrebujemo urejen trg, ne moremo pa imeti tisoče eh, stranic, eh, kjer bi vsako skupino delavcev obravnavali posebej. Tu smo daleč od eh, enotnih pravic. Torej, več pravic za delavce pomeni tudi več socialne kohezije, več učinkovitega gospodarstva, več koristi za priseljence in za uh, družbe, ki te priseljence sprejmejo regulacija 600 eh, tisoč nezakonitih eh, delavcev v Združenem kraljestvu bi prinesla 3 milijarde funtov v blagajno Združenega kraljestva in tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa, gospod Šogor, dve minuti. Hvala lepa v državah članicah Evropske unije se soočamo z gospodarskim preseljevanjem in tu imamo dva pristopa za državljane tretjih držav. Mi moramo seveda vedeti, da obstaja neka gospodarska potreba po teh delavcih in zato potrebujejo evropske družbe tudi te priseljence. Mi moramo imeti ustrezan eh, okvir, države članice pa same nadzorujejo, kaj se dogaja na njihovem ozemlju in pomembno pa je seveda, da ne prihaja do izogibanju določbam in potrebno je seveda zagota, zagotoviti enake, iste pravice. In tu bi vas rad opozoril na drugo razsežnost, kulturno razsežnost. Priseljenci, delavci iz drugih eh, kulturnih krogov lahko prenesejo napetosti. In prepričan sem, da samo z nediskriminacijo ne moremo zagotoviti vseh pravic. Mi se moramo vprašanja lotiti bolj diferencirano. Zakoniti priseljenci iz tretjih držav ne prinašajo zgolj svoje delovne sile, temveč tu se želijo učiti, ustanavljati družine, vzgajati otroke, torej živeti polno življenje. Če se Evropa odloči za gospodarsko priseljevanje, se ne sme eh, izogniti razpravi o kulturnih vprašanjih, o kulturni razsežnosti. Eh, kajti tu je potrebna toleranca, strpnost, spoštovanje in podobno. Eh, hvala lepa, gospod Koferati, dve minuti. Hvala predsedujoča. Jaz mislim, da rešitev, o kateri razpravljamo, je napačna rešitev, globoko nepravična do mnogih šibkih ljudi in po svoje tudi škodi nam samim kajti eh, vsi ste verjetno zapazili, da obstaja protislovje med tem, da se pogovarjamo o enotnem dovoljenju in začenjamo pri izjemah in odstopanjih. Izključevanje iz eh, te rešitve sezonskih delavcev, napotenih delavcev in nekaterih drugih kategorij v resnici povzroča razkorake, eh, bodi si kar zadeva državljanske, kot tudi zaposlitvene pravice. In to je še večja rana. Tukaj ne gre samo za rešitev, ki lahko odpri, odpira nove oblike dumpinga, kajti cena bo drugačna od ene do druge stvarnosti. Ampak to bo pomenilo tudi razlikovanje med različnimi državljani. Ta parlament bo moral potem razpravljati o temi, aktiviranja eh, recimo delovnih razmeri za sezonske delavce. Ampak gospa komisarka, sezonski delavci niso samo tujci, so tudi evropski državljani, ampak če materialni pogoji in državljanske pravice eh, bodo razlikovale med njimi, je eh, neizhod, neizbežno, da se bo začelo, da se bo sprožilo iskanje delavcev po nižji ceni in torej do začaranega kroga. Kar zadeva napotene delavce, ampak sila lahko predstavljate v globalnem trgu, kateri bodo pogoji za velike multinacionalke, bomo, lah, bodo eh, podjetje lahko imele prednosti za ljudi, ki bodo prišli delati k nam, ampak ki bodo zaposlene po pogojih eh, v izvorni državi. Torej na tak način bomo ustvarili neke eh, globoko nepravične pogoje, ne samo kot dumping, kot rutina, vsakdan, vsakdanja reč, do rutina, ampak celo razlike med posameznimi državljani, kar v Evropi še nikoli ni bilo niti v nedavni zgodovini. Jaz mislim, da je bistvenega pomena enotnost in zato uh, ta, uh, moramo bistveno spremeniti to direktivo. Hvala lepa, gospod Koeljo, dve minuti. Dobrigada, e Hvala lepa, eh, predsednica, komisarka, kolegice in kolegi. Naj jasno izrečemo, s čim se tu soočamo mi gledamo v nekaj, kar bi hoteli imeti in tu moramo reči ne, mi želimo namreč eh, dobiti več. Je pa vse to korak v pravo smer, čeprav nam ni všeč. Državljani tretjih eh, držav, ki prihajajo v Evropsko unijo, bodo dobile vsaj nekaj pravic in s tem dajemo zunanjemu svetu tudi zelo pomembno sporočilo, da tu ne gre za trdnjavo Evropo. Mi želimo tudi ljudem dati nekaj eh, varnosti mi želimo fleksibilno politiko priseljevanja, s katerim bomo olajšali priseljevanje in mi se moramo glede tega čim prej dogovoriti z svetom. Strinjam pa se s Sofi Intved. Mnoge države članice govorijo, želijo govoriti o kakršni koli skupni politiki priseljevanja in zato moramo storiti korak naprej mi mor, bi morali pravzaprav harmonizirati nacionalno zakonodajo o uh, sprejemu, mi bi morali zagotoviti pravično in enako uh, obravnavo vseh. Vsi naj bi imeli pravice in tudi dožnosti, uh, eh, tako kot to imajo tudi evropski državljani. če si ogledamo torej to dovoljenje za bivanje in delo eh, vse na enem mestu, to bi marsikaj olajšalo in eh, dobili bi tudi lažji nadzor nad dovoljenji za bivanje in eh, delo. Hvala. Hvala, gospa Zarakjani, dve minuti. Hvala, predsedujoča do danes dostop do dela je reguliran samo za določene konkretne kategorije državljanov iz tretjih držav. Dejansko vsi se ne morejo okoristiti z enako obravnave pri dostopu do zaposlitve. V tem kontekstu Evropska unija mora stopiti korak dlje za to, da zagotovi enako obravnavo tako državljanom iz tretjih držav, ki zakonito eh, živijo v državah članicah, bodi si tistim, ki eh, so, eh, imajo status begunca oziroma ki so pod mednarodno zaščito v skladu z direktivo 83 iz aprila 2004. Moramo se eh, recimo izogniti temu, da pride do večjega popraževanja sezonskih delavcev samo zato, ker jih manj plačamo oziroma za državljane, ki eh, jih manj plačamo v primerjavi z evropskim državljanom. Moramo se izogniti temu, da multinacionalke bodo prenesli svoje sedeže v države, kot je Turčija oziroma Maroko in pošiljajo tamkajšnje delavce v eh, delat vstopati v evropske države. Zaradi socialne pravičnosti moramo torej zagotoviti enako obravnavo, kar zadeva plačo, va, socialno varnost in pokojninske pravice pod enakimi pogoji. Torej, sezonski delavci, napoteni delavci, begunci in samo zaposleni morajo biti vključeni v to direktivo, kajti če bomo razlikovali, bo stvar zelo nevarna. Dober večer, kolegice in kolegi. Ravno kar sem eh, prispel iz Frankfurta, kjer je prihajalo do velikih eh, zamud. Upam, da ne bom delal napak pri predsedovanju. Sedaj ima besedo gospa Lisa Jakonsari, dve minuti. Puhemies. Evropasta on vuosisatoja. Gospod predsednik, stoletja eh, so evropejci zapuščali celino eh, in šli na druge celine zato, da bi iskali delo, se izmikali eh, političnemu pritisku in podobno. Sedaj pa prihajajo ljudje iz tretjih držav k nam. To je pravzaprav dobro, da poskušamo harmonizirati pravna, pravne določbe, da bomo tudi olajšali življenje vsem tem ljudem s tem enotnim postopkom za enotno dovoljenje. Vendar eh, komisija tu ni bila dovolj spretna. Eh, ima sektorski pristop, imamo različne kategorije delavci in tu bodo celo strokovnjaki imeli težave in se ne bodo znašli. Torej, priseljevanje imamo pač sezonske delavce, imamo modro eh, kartico, imamo pač eh, delavce premešene znotraj podjetja. Zakaj za vse te ne veljajo ista pravila? To vprašanje se je že pojavilo večkrat eh, v tej razpravi danes določene kategorije delavcev, preseljencev ostanejo zunaj okvira in to je nespremljivo. Ne, nespremljivo. Želimo enake pogoje za vse, ne sme se zgoditi, da bomo ene sprejemali, eh, druge pa izključevali zaradi istih eh, in ob istih razlogih in pogojih. To eh, besedilo je pomembno, mi želimo sprejeti priseljence, morajo pa te določbe zagotavljati več enake obravnave za vse. Hvala. Gospa Evelin Regner je sedaj na vrsti. Hvala lepa. Eh, vse na enem mestu, ta pristop moramo pozdraviti. Se pa spreminjajo določene eh, paradigme. Eh, Naprimer v Avstriji, odkudar jaz prihajam, so različni organi pristojni za izdajo teh dveh eh, dovolenj urejanje dostopa do, del, eh, do trga dela eh, zadeva socialne partnerje in ti so dosedaj tudi so odločali. Dosedaj so namreč tudi premalo vključevali eh, sindikate, nevladne organizacije. Priseljevanje je treba obravnavati kot celoto in zato sem proti temu pristopu komisije, se pravi, da razkosamo ta eh, svežen in da se uvaja načelo eh, države izvora. S tem prihaja tudi do socialnega dumpinga. Eh, na, naj povem še naslednje. Na kartici eh, Eh, ponavadi eh, ni dovolj eh, prostora za vse informacije, zaradi tega morajo tudi normativni dokumenti imi, oziroma spremni dokumenti imeti normativni značaj. Na ta način se bo tudi preprečilo, da pride do um, izkrivljanja konkurence in uh, tega, da pač se želijo nekateri bogatiti na račun drugih. Hvala lepa, gospa Regner. Sedaj pa postopek CatchDI. Ujemite pozornost predsednika. Out of the agenda, Mrs. Uh, uh, Oman Ruisten. Gospa Oman Ruisten. Da, eh, že večkrat sem prosila za besedo. že večkrat sem imela občutek, da se nismo dovolj ukvarjali s socialnimi vidiki tega dosjeja. In zato bom predlagala tudi spremembo, ki bo eh, zahtevala enako obravnavo vseh oseb, ki prihajajo k nam na podlagi enotnega dovoljenja. Eh, vendar ali to lahko garantiramo? Ne. Eh, tako se mi zdi. Brala sem tudi eh, poročila v tisku in očitno prihaja tu do dvojnega pristopa. Torej, za sezonske delavce pravite, boste imeli drug predlog, potem napoteni delavci. Pravite, da ni mogoče pač ustvarjati eh, podjetja v tretji državi in potem te delavce poslati v Evropsko unijo. Vendar to bi se lahko zgodilo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Marinescu. Señor presidente, no sé si tendría derecho permisul unic va facilita demersurile. enotno dovoljenje bo olajšalo upravo eh, in upravljanje gospodarskega preseljevanja in to je tudi v skladu z zahtevami trga dela. S tem se razrešujejo določeni problemi, s tem se rešujejo težave tistih oseb, ki so že v Evropski uniji in sedaj uh, je pač s tem zagotovljena določena pravica za te delavce. Mi urejamo uh, pravice eh, delavcev iz tretjih držav, vendar mi nimamo povsem eh, svobodnega trga eh, za vse evropske državljane. Hvala lepa. Gospa Olska ima besedo eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko smo slišali o enakih pravicah. Gre pa tudi za presojo in gre tudi za kratkoročne in dolgoročne ukrepe, ki jih moramo sprejeti. Tukaj govorimo o novi vrsti suženstva. Se vemo, eh, kakšne posledice je imela direktiva o napotenih delavcih. kaj je to pomenilo za pravice delojemalce. Red se je popolnoma porušil in situacija je postala slabša, ne boljša. Grozi nam socialna katastrofa v celih panogah, ki zaposlujejo sezonske delavce in to bo vplivalo na vse trge dela. To bo vplivalo na zniževanje plač ne vem kako razmišljajo druge politične skupine, sami tega ne moremo podpreti. Ne smemo imeti takšne razlike. Hvala lepa. Gospa Alfano, za eno minuto. 18. decembra 1920. 1999 je združen, so združeni narodi sprijeli ustrezno resolucijo za zaščito priseljencev in njihovih družin. Tukaj gre za eno osnovih človekovih pravic združenih narodov po tolikih letih pa še nobena država ni podpisala te konvencije. Gre za pravice delavcev, ki so zaposleni v državah članicah Evropske unije. Obžalovanja vredno je, da ne izpolnjujemo teh človekovih pravic. Vse pozivam naj sprejmejo 16. predlog spremembe in podprejo konvencijo 96. Tukaj gre za zaščito pravic priseljencev iz tretjih držav. Hvala lepa, gospa Figveredo, za eno minuto gospod eh, predsedujoči v osnutku direktive govorimo o položajih, ki so zelo različni, govorimo o priseljenskih delavcev iz tretjih držav, sezonskih delavcih in napotenih delavcih. Želimo si neko enotno uredbo, kar pa počnemo, je legalizacija socialnega dampni, dampinga. In to ogroža socialne pravice in naša diskriminacija. Tako da takšnega odsnutka direktive ne moremo odobravati. Izboljšati moramo pravice tistih, ki so že zaposleni, ki že delajo v Evropski uniji, ne glede na to, ali so sezonski, napoteni delavci ali delavci za nedoločen čas, tudi priseljeni delavci. Pravice delavcev kot takih je treba zaščititi. Tukaj imamo mednarodno konvencijo, konvencijo združenih narodov za zaščito priseljenskih delavcev in njihovih družin. Komisija je želela zagotoviti izpolnjevanje teh pravic in komisija je morala pozvati države, da podpišejo Hvala lepa. Gospod Maška ima naslednji besedo. Hvala lepa. Ekonomska migracija je dobro znan fenomen v bolj razvitih državah članicah Evropske unije. Poleg zakonitih priseljencev imamo tudi nezakonite priseljence, ki so prav tako izpostavljeni določenim oblikam diskriminacije in izkoriščanja. Poskus boljšega organiziranja in našanja novih pravil, nekaj, kar torej prinaša zelo direktiva, je pozitivno. Seveda je pomembno, da bodo ti priseljenci sprijeli nova pravila. Seveda direktiva ne bo rešila vseh problemov, priseljenskih eh, delavcev, ki prihajajo v eh, države v iskanju dela. <clears throat> Na vsak način pa gre za pozitiven korak v pravo smer. Hvala lepa. Naslednji je Sean Kelly za eno minuto. Eh, Hvala gospod predsedujoči na irskem. Imamo pregovor, ki bi ga lahko uporabili morda tukaj. Lahko rečem, da je poročevalec opravil dobro, oporočevalko opravil dobro delo in je lahko samo čestitamo. Prav je, da moramo poskušati te zamisli nesti v Evropsko unijo, pa tudi v svet kot največji donator, bi morala Evropska unija poskusiti zagotoviti enako obravnavo ljudi, ki so v naših državah, kot če bi bili v tretjih državah. To seveda ni popolna direktiva, je pa korak v pravo smer. Zato jo podpiram. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Cerkas. Hvala, gospod predsedujoči. Malce sem se pogovarjal s kolegico Mnrojten. Nišče. Ne postavljati pod vprašaj tega, kar je storila ona. Zelo dobro je delala v odboru. In predlogi sprememb to odražajo. V predlogih sprememb se odraža tudi vaše mnenje. Tako da ne morem vsega podreti, kar smo dosegli v trilogu z svetom. Svet je imel bistveno bolj diskriminatorni nastališče. Svet je namreč dejal, da morajo biti izključeni vsi priseljeni delavci iz tretjih držav, tako da smo dobili več eh, enakopravnosti v novem besedilu, gospa Umanrojten, dobro ste delali, ampak tako pa ne bo šlo. Žal mi je, gospa Umanrojten, besede vam ne bom še enkrat dal. Zdaj prihaja gospa komisarka, gospa Malström. Gospa Malmström ima besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Razprava je bila zelo dobra. Seveda ni skrivnost, da bi si komisija želela bolj globalni pristop k temu. Jasno. Že moji predhodniki so to predlagali pred mnogimi leti. Šlo je za nemogočo pot naprej in še vedno je to težko rešiti. To, kar smo dosegli, ni najbolje, ni mi všeč, ampak to je najboljše, kar smo lahko dosegli. Imamo delavce iz tretjih držav, predstavljajo pomemben prispevek k naši ekonomiji, zato jih moramo srezno zaščititi, oziroma njihove pravice. Glede na to, kar si je bilo tukaj povedano, naj povdarim, da obstoječa direktiva vzpostavlja enako vredno, enakopravno obravnavo delavcev <clears throat> tudi na področju plač in ne vzpostavlja diskriminacije ko bo enkrat sprejeta, bo pomembno orodje za boj za pravice migranskih priseljenskih delavcev in proti socialnim dumpingom. Nihče se ne zli socialnega dumpinga. Imamo določene kategorije, ki niso vključene, naprimer sezonski eh, delavci ali eh, napoteni delavci. Zakaj? Zato, ker je pred eh, poletjem komisija predlagala dva instrumenta. Eden za eh, notranje prerasporedjenje delavce, ene pa za sezonske delavce. Pripričan sem, da poročevalci in poročevalci v senci, ko so začeli delati za tem eh, predlogom, ugotovili, da so te kategorije delavcev prav tako zaščitene. Seveda se zavedam, da nekatere skupine tukaj želijo vključitev oziroma izključitev napotenih delavcev. Direktiva, o kateri danes govorimo, se poskuša izogniti diskriminacije, ne pa spostaviti novo diskriminacijo. Zato moramo napotene delavce obravnavati posebej. To ni del te direktive. Komisija je naročila ustrezno študijo eh, glede tega za revizijo direktive o napotenih delavcev in tudi glede eh, vključitev oseb oziroma kategorij oseb v definicijo napotenih delavcev. Komisija se popolnoma strinja z eh, vašimi predlogi, gospa Infeld. To bo pomembno orodje za izboljšano ureditev in večjo transparentnost v državah članicah pri izvajanju posameznih direktiv. To bo koristilo tako državljanom, kot tudi delavcem komisije bo pripravila ustrezno izjavo glede tega. Ne želimo pa ogrožati možne odločitve jutri. Še vedno pa se bomo borili za te zadeve in se vračali na nje. Še enkrat torej hvala za to razpravo, za trdo delo, ki ste ga upravili, gospa Matju, gospod Serkas in upam, da bomo jutri dosegli pozitivna rezultat. Najlepša hvala, hvala lepa, gospa komisarka. In zdaj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 spregovorili v zvezi z vašim besedilom. Odgovorili ste gospodu Sarkasu in tudi meni. Hvala eh, vsem eh, poročevalcem, ki so delali na tem besedilu, eh, vsem političnim skupinam, s katerimi smo zelo dobro sodelovali v teku tega leta. Mi smo res celo leto delali na tem in hvala lepa. Eh, gospa Malmström, ker ste bili zelo pozorni eh, pri tem besedilu, tudi vaše službe, hvala tudi svetu, ki je eh, vedno poslušal naše pripombe in hvala tudi kolegom, ki so spregovorili danes zvečer. Jutri bomo pač glasovali po prvi obravnavi. In to je kompromis. Kompromis ni nikoli zadovoljiv stotstotno. Nekateri kolegi potrebujejo očitno še nekaj, kar jih bo pomirilo. In upam, da se bo to tudi zgodilo, eh, kot je povedala tudi kolegica Flotre. Eh, mi začenjamo besedilo z izključitvami. Spomnimo se, da Eh, so za delavce veljale specifične direktive in jutri bomo pač eh, naredili velik korak eh, za delavce iz tretjih držav. Hvala lepa. Želim vam veliko uspeha. Gospa poročevalka, s tem zaključujemo razpravo. Jutri bomo glasovali ob 12. Zdaj pa nadaljujemo.